poročilu. Hvala lepa vsem za trdo delo. Hvala lepa tudi tolmačem. Hvala kolegicam in kolegom. Hvala vsem članicam in članom parlamenta in tisti, ki potujete domov, srečno.